Well, hello. Hello, everyone. Uh, uh, regarding the agenda for today, we need to add an. Kar zadeva današnji dnevni red. Moramo dodati eno točko pod eh, točko 5 in sicer gre za poročilo o tem dialogu o splošni živilski zakonodaji. Če nimate pripomb, lahko sprejmemo dnevni red. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Izmenjavo mnen z Gracelo Gavrilesko, podpredsednico vlade in ministrico za okolje in gospodom Janem Denešem, ministrom za vodo in gozdove prisrčno pozdravljam oba. Prav tako bi izkoristili to priložnost, da čestitam Romuniji za čisto prvo predsedovanje svetu in da zaželim eh, veliko sreče ministrom pri predsedovanju. Romunsko predsedstvo bo igralo ključno vlogo in bo zaključilo celo vrsto zakonskih aktov, v zelo kratkem času, akto, s katerim se ukvarja naš odbor. Imeli bodo tudi veliko dogodkov, ki so zelo zanimivi za naš eh, odbor, vključno z konferenco bioraznolikosti, podnebnih spremembah in tako naprej. Podpredsednica vlade in minister bosta predstavila glavne prioritete predsedstva na področju podnebnih sprememb in okolja in izmenja mnenja za člani našega odbora. Zelo se že veselimo njune pred, predstavitev. Izvolite, gospa ministrica. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Najprej najlepša hvala za vabilo na eh, sejo odbora kot uvod vsako predsedovanje. Naj vam povem, da bom z veseljem vsega, izpeljala ta dialog, tega se že veselim. Dialog in sodelovanje z odborom za NV bo pomagal pri izvedbi nalog, ki jih moramo opraviti, vključno z zaključkom razprav o zakonodajnih aktov, čeprav nimam na voljo veliko časa za pogovor pogajanja z parlamentom, smo prepričani, da nam bo skupaj uspelo najti najboljše rešitve za to, da bi napredovali na tem področju. Romunija predseduje Evropskemu parlamentu prvič v zgodovini in lahko vam zagotovim, da se nameravamo resno lotiti dela in doseči, dosegli bomo konkretne rezultate do konca mandata. Poskušali bomo doseči zelo ambiciozne cilje. Pri tem pa računamo na sodelovanje tudi Evropskega parlamenta in komisije. Naj predstavim naše prioritete in cilje na področju podnebnih sprememb in varstva okolja. Prioritete našega predsedstva se delijo na štiri akcijske stebre Evropa konverzije, Evropa varnosti, Evropa kot globalni akter in Evropa skupnih vrednot. Podnebne spremembe in varstvo okolja so študijo pod stebr Evrope konverzije. Ob obštevanju nacionalnega konteksta kot tudi mednarodne agende Evropske unije. Romunija je postavila naslednje prioritete. Podnebne spremembe bi je odskrzno likost, trajnostni razvoj in gospodarjenje z vodami. Kar zadeva gospodarjenje z vodom. Vam bo to področje predstavil gospod minister Deneš, ki je minister za vode in gozdove. Kar pa zadeva bioraznolikost, naj povem naslednje. Romunsko predsedstvo želi zaključiti s pogajanji o zakonodajnem aktu glede standardov za emisije CO2 za nova težka vozila. To je manjk Vstopajoči člen v regulativnem okviru za zmanjšanje izpustov CO2 iz cestnega prometa, kar je zelo pomembno za zmanjšanje eh, izpustov na tem področju. Ta uredba bo prinesla zelo pomemben prispevek eh, pri doseganju evropskih ciljev na področju podnebnih sprememb. Doseganje ciljev zmanjšanja izpustov na nacionalni ravni, kar bomo tudi eh, določili. Prepričana sem, da lahko dosežemo dogovor še pred koncem mandata trenutnega parlamenta. Romunsko predsedstvo si bo prizadevalo tudi za napredovanje pogaj na področju novega programa LIFE, na področju podnebnih eh, ukrepov in okoljskih ukrepov. Pogajanja želimo zaključiti o glavnem delu besedila besedila. Zaključek eh, pogajanj glede finančne vojnice in drugih horizontalnih eh, vprašanj eh, bodo sedili, ko bomo imeli dogovor med šefi držav in vlad glede finančnega okvira za prihodna leta. Veselimo se plus plodnih razprav in eh, pogajanj z Evropskim parlamentom na tem zelo pomembnem področju. Pričakujemo pa tudi predlog komisije v zvezi z uredbo o mehanizmu poročanja in verifikacije za izpuste CO2 v pomorskem prometu. Romunsko predsedstvo bo sprožilo razprave v svetu na to temo in si bo prizadevalo po najboljših močeh, da čim prej zaključimo razprave in pogajanja na to temo. Organizirali bomo razprave v svetu in poskušali oblikovati oblikovati skupno vizijo Evropske unije, kar zadeva dolgoročno strategijo podnebnih, na področju podnebnih sprememb, ukrepov, ki jih eh, naj bi sprejeli na tem področju, kot eh, tudi trajnostno preobrazbo gospodarstva. Razprave bodo celovite in eh, bodo vključevale vse zainteresirane strani, tudi evropske državljane. Tako da bo predlagani model razvoja spremljiv za vse. Končni rezultat mora temeljiti na poglobljeni razpravi vseh možnosti in priložnosti, ki jih imamo na voljo. Dekarbonizacija in vzdržen trajnostni razvoj razvoj, so veliki, sta veliki izziv, izziv za naše delo, prav tako pa tudi vir gospodarskega razvoja in zaposlovanja v naslednjih desetletjih. Preobrazba eh, gospodarstva bo, bo nujno potrebna, če želimo doseči gladek eh, prehod, v katerem ne bomo pozobili nadbenega državljana. Varovanje eh, biotske raznovrstnosti je tudi eden naših osnovnih eh, ciljev. 23 odstotkov naše države predstavljajo varovana o območja, naravna ni rezervati. Zato se še posebej zavedamo pomena te teme. Kot so pokazali razprave pri konvenciji o biotske raznovrstnosti, smo pri pripravljeni sprijeti ustrezne ukrepe za COP15 iz Pekinga, kjer imamo zelo ambiciozen načrt eh, do leta 2020, ki spostavlja svetovni okvir za varovanje biotske raznovrstnosti do leta 2020. Maja bomo v Bukarešti organizirali konferenco na to temo eh, znotraj neformalnega ministerskega sveta. Bo potekala neformalna razprava, na kateri bomo podali pomembna sporočila glede oblikovanja evropske strategije na tem področju po letu 2020. Prav tako ne podarim, da nam je zelo pri srcu resolucija v parlamentu ta oko 15. Romunija ima tudi veliko uh, raznolikost uh, na področju živali, favne v uh, o okolju, zato se zavedamo pomena eh, sobivanja in eh, upoštevanja vseh faktorjev. 6. do 7. junija bomo organizirali konferenco glede eh, velikih karnivorom. Meso jedi živali, glede njihove prihodnosti. Potem bomo nadaljevali z drugim eh, ciklom pri izvajanju okoljske zakonodaje. Organizirali bomo politično razpravo v povezavi z okoljskim zakonodajem endokrinimi motilci na osnovi sporočila komisije. To je tema, ki skrbi tako znanstvenike kot tudi javnost. Glede na trenutno razpoložljive podatke, bi morali na tem področju sprejeti ambiciozne okrepe obuštevanju orodi za regulativo, ki jih imamo na voljo. Želimo zmanjšati tveganja na tem področju. Piti moramo tudi okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja. Zavedamo se, da je okolje vsega gonilo razvoja, zelenega razvoja, ki omogoča konkurenčnost, spodbuja zaposlovanje in ustvarja blaginjo. In to razsežnost moramo še bolj okrepiti. Romunsko predsedstvo bo naredilo vse, kar je vse v naši moči, da da na sestanku Združenih narodov v Nairobi v mesecu marsu kjer se bomo ukvarjali z okoljskimi izzivi, kot tudi z trajnostno proizvodnjo in eh, potrošnjo. Za eh, to temo bomo pripravili ustrezne odgovore na okoljske izzive, s katerimi se soočamo. pomen agende 2030 za trajnostni razvoj, bomo organizirali mednarodno konferenco pod naslovom Agenda 2030 partnerstva za trajnostni razvoj. Prav tako smo v pripravljanju fazi pri razvoju globalnega pakta za okolje z zakonsko zavezujočim okvirom, ki poskuša združiti različne okoljske, mednarodne okoljske inštrumente. Poleg eh, UNIA 4 bomo sodelovali tudi pri drugih mednarodnih eh, dogodkih, ki bodo potekali med eh, romunskim predsedovanjem. Najpomembnejša je osma konferenca konvencije ESPO, MOP 8, gre za sestanje na področju Bazla, Rotterdama, Štokholma, to se pravi kemijske deklaracije. Imeli bomo tudi plenarno srečanje in medvladno konferenco glede bioraznolikosti in ekosistemov. Novembra 18. konferenca CITES v Šrilanki od 24. maja do junija potem imamo mednarodni eh, sestanek eh, Združenih narodov tudi v junijo. Zahvaljujem se vam za pozornost in naj izpostavim še nekaj. Naj povem, da želimo zagotoviti tekoče predsedovanje, to je za nas velika odgovornost, kot tudi izjev kot rečeno, prvič eh, predsedujemo Evropski uniji. To je vloga, ki zahteva veliko odgovornost, nudi pa tudi veliko priložnosti. Predstavlja ogromen korak na naši evropski poti. Pri tem računamo na vašo podporo, tako da bi skupaj dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Prav tako bomo ostali v dialogu z vami. S vami se bo povarjali o vsem, kar je v našem skupnem interesu in upam, da bomo skupnimi močmi našli rešitve, ki si jih želimo. Naj povem tudi, da naša prizadevanja sledijo prizadevanja vprašanjem prejšnjih eh, predsedstv. Želimo biti posrednik eh, med državami in tudi most z Evropskim parlamentom skupaj, pa bi radi izpogajali zakonodajne akte, ki jih moramo sprejeti. prizadevamo se tudi za kohezijo in skupne eh, vrednote in tem eh, smislu si želim, da bi skupaj sodelovali v korist naših državljanov. Hvala lepa. Gospod ministrica, zdaj pa prosim ministra Deneša, da predstavi svoje področje. Stimate, domne prešedinte, stimate, domne, stimate, domne europarlamentar. Hvala lepa. gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Romunija kot eh, predsedujoča Evropskemu svetu bo mm, podprla vsakošno prizadevanje za oblikovanje močnejše in bolj dinamične Evrope. Proces odločanja želimo približati državljanom, gospodarjenje z vodami je ena pomembnih tem. Želimo napredovati in na dveh pomembnih akcijih na tem področju. To je naša prioriteta med predsedovanje Evropskemu svetu. Direktiva o pitni vodi je najpomembnejši instrument, katerega namen je zagotavljati dostop do visoko kakovostne pitne vode v Evropi. Protna direktiva je bila sprejeta pred 20 leti, novi predlog pa naj bi izboljšal nekatere pomembne elemente, ki smo jih eh, ugotovili med refitom izboljšanje kakovostnih parametrov, nov pristop na osnovi ocene tveganja, harmonizacija standardov, ki se uporabljajo za snovi, ki prihajajo v stik z vodo, izboljšanje dostopa do vode in izboljšanje informiranosti državljanov oziroma potrošnikov. Tako bolgarsko kot avstrijsko predsedstvo si prizadevata za dogovor na tem področju. Romunsko predsedstvo predsedstvo trdo dela na tem predlogu in da želi pripeljati pogajanja daleč naprej. Od začetka januarja smo imeli že tri sestanke eh, pristojne delovne skupine. Poskušamo najti rontežene rešitve tako pri tehničnih eh, kot tudi političnih eh, vprašanjih povezanih s tem zakonodajnim aktom. Še naprej si bomo pripravili prizadevali doseči dogovor, pri tem pa bomo sodelovali tudi z vami. Tako da bi videli, eh, ali je možno sprožiti pogajanja na tem področju. Želimo si uravnoteženo kompromisno besedilo, ki bo omogočalo ustrezno varovanje tako človekov, njihovega zdravja, kot tudi varstva okolja in ne bo pripeljalo do pretiranih eh, stroškov. Pomanjkanje vode prizadene tretjino Evrope, ne govorim samo o Južni Evropi, ampak tudi drugo, to škodljivo vpliva na okolje. Ponovno Ta uporaba odpadne vode je alternativa za zmanjšanje pritiska na eh, dobavo sveže pitne vode, kar pa zahteva ustrezne ukrepe. Maja 2018 eh, je Evropska komisija pripravila eh, predlog uredbe za vsega, osnovne standarde vode, ki se uporablja, odpade vode, ki se uporablja za namakanje. Minimalni standardi za ponovno uporabe vode eh, zahteva ustrez na določila, ki bodo jasna za uporabnike vode potrebujemo tudi primerljive eh, parametre uporabe. Predsedstvo si prizadeva za napredek pri usklajevanju tega zakonodajnega akta. Naš cilj v tem kontekstu je izpeljava politične razprave na svetu v mesecu marcu. Želimo doseči splošni pristop eh, na junijskem zasedanju sveta. Seveda pa bomo pri tem upoštevali tudi vaše delo na tem področju. Ob upoštevanju globalne ocene ocene, ki jo pravila Evropska komisija glede eh, okvirne zakonodaje o vodi, pa tudi o upoštevanju doseganja cilje agende 2030 za pomorsko okolje, bomo izvedli ministersko konferenco o vodi 21. in 22. maja v Bukarešti v parlamentarni palači. Vsem bi zaključil, na voljo sem vam za vprašanja, na katere bom poskušal kar najbolje odgovoriti. Najlepša hvala, hvala lepa gospod minister. Zdaj bi prosila koordinator direktorje oziroma namestnike. Vsak ima dve minuti na voljo, potem pa bom dala ministroma priložnost, da odgovorite na vprašanje. Potem pa bomo opravili drugi krok vprašanj, vsak bo imel po eno minuto. Začeli bomo z gospodom Lizem, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, najlepša hvala. Predsedujočima svetu omenil bi dve zadevi kot prvo Marsov podnebja. Predsedstvo je predstavilo svoje cilje glede dolgoročne strategije do leta 2050. osebno in mislim, da govorim tudi v imenu mnogih kolegic in kolegov v tem odboru, se nam zdi to, kar je predstavila komisija, zelo pomembno. Zato bi vas eh, prosil, da skupaj z predsednikom sveta Tuskom storite vse, kar je v vaši moči, da bi se lotili teh akta in da v Zibiju določite dolgoročno strategijo na področju varstva podnebja. Prosim vas, da poveste nekaj o vaših načrtih eh, na tem področju, se je treba zadeve strokovno pripraviti, preden gre zadeva v razpravo v Evropski svet. Druga tema se nanaša na čistost zraka. Tukaj smo dosegli velik, velik napredek pri NOX-ih in eh, finem prahu. Nismo še tam, eh, kjer si želimo biti. Trenutno poteka zelo kritična razprava. ki se nam zdi zelo pomembna. Zanima me, ali ste spremljali to znanstveno razpravo in kako se na njo odzivate. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospodali. Grazie, Cero, grazie il, uh, za učmeni streljadina. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa obema ministroma. Veseli me, da ste se nam pridružili v tej razpravi in predstavili prioritete na področju varstva okolja pozdravljamo prioritete. Kajti naša politična skupina, kajti vaše predsedstvo vstopa v fazi, ko zaključujemo trenutni mandat Evropskega parlamenta, govorimo tudi o Brexitu in podobno pomembnih, pomembnih temah. Kaj pa zadeva prioritete, ki ste jih omenili, bi izpostavila samo nekatere. Zanima me, če imate nekaj več informacij, kako nameravate doseči cilje in naloge, ki ste jih eh, omenili, kar eh, zadeva eh, mehanizem za povezovanje Evrope. Omenili ste, da boste spostavili tudi sklad za alternativna goriva, eh, tudi sklad za električna vozila. Na tem področju si želim nekaj več podrobnosti glede tega, kako nameravate doseči cilje. Omenjali ste tudi razprave. o strateškem načrtu za baterije. omenjali ste korake, ki jih eh, moramo narediti tako, da bo Evropa postala vodilna na področju hrambe energije. Na koncu pa naj povem še, da od vašega predsedstva pričakujemo, da se boste usredotočili na razogličenje prometa, kar zadeva direktiva o čistih vozilih in na novih težkih vozilih. Vem, da so to zelo kontroverzne vprašanja v svetu, Sa imajo države članice tukaj zelo različna stališča. Upamo pa, da bo romunsko predsedstvo lahko doseglo napredek pri teh točkah. Na koncu naj še povem, kako vesela sem, da je svet sprejel kompromis glede lahkih komercialnih vozil, da ste eh, dosegli skupno stališče. Hvala lepa, gospod Demesma, ker je naslednji. Beste minister, von harte welkom in de, in de milieu. Spoštovana ministra, prisrčno pozdravljena v našem odboru kot eh, nekdanje poročevalec za biotsko raznolikost eh, v Evropskem parlamentu. Moram povedati, da sta narava in eh, imel skrznovrstnost visoko na prioritetni listvici mojih interesov. Romunija je seveda prava zakladnica ljudske raznolikosti. Tukaj najdemo ekosisteme z enkratnimi rastlinami, najdemo volkove, medvede, rise, ki jih je drugot skoraj že zmanjkalo. Ampak eh, drugot po svetu je situacija žal popolnoma drugačna. Predhodni, vaša predhodnica, direktorica v Združenih narodov za raznolikost vrst je že še pred kratkim opozarjali na to, da se moramo čim prej lotiti raznovrstnosti v naravi, ker se bo drugače človek uničil. Soočamo se z krizo biotske raznovrstnosti, ki je enako težavna kot eh, vprašanje podnebnih sprememb. Imamo indeks eh, živega planeta, ki ga je sestavil svetovni sklad za naravo, ki je pokazal, da vrste pospešeno izumirajo. Zdaj imamo 60 odstotkov manj eh, divjih eh, živali, kot še pred 40 eh, leti. Sekanje gozdov predstavlja zelo veliko nevarnost. Izumiranje vrst je povezano predvsem z delovanjem človeka. Ohranjanje vrst eh, mora biti v središču pozornosti trajnostne Evrope. K temu vprašanje države je treba podpreti pri prehodu k trajnostnem mm, cirkularnem gospodarstvu. Na to ste že opozorili v okviru programa LIFE. Ta program je zelo pomemben pri ohranjanju vrst. Vlaganja v okviru tega programa so zelo pomembna tako za naravo kot za človeka. Slišim, da želite doseči velik napredek pri pogajanjih o tej temi. Bi lahko povedal nekaj več o tem, kaj so za vas bistvene spremembe, kaj je za vas bistveni napredek, ali podpira podpirate parlament eh, pri zahtevi po bistveno višjih sredstvih za to področje in še nekaj, kako gledate na zahtevo po večji koherentnosti med različnimi skladi, gre za sklad eh, Life in kohezijski eh, sklad in strukturni sklad. Chair and, and many thanks to, uh... Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prišli v naš evropski ekosistem, v Evropski parlament. Dobrodošli pri nas. Dve temi bi omenil. Prva je dolgoročna podnebna strategija za leto 2050, ki je zelo pomembna ne samo za podnebje, ampak tudi za gospodarstvo. Če si pogledate številke, iz uh, ocene učinkov, ki ga je pripravila Evropska komisija. Tam je zapisano, da bi lahko prihranili za 2 do 3 trilijone evrov pri uvozu goriv. To je nepojmljiva številka nacionalne banke in Evropska centralna banka opozarja pred tveganji povezanimi s podnebnimi spremembami in izpostavlja pomen po dolgoročno jasnost eh, in gotovost eh, tako za gospodarstvo kot za ljudi. To ne pomeni samo, da potrebujem jasno stališče sveta kar zadeva dolgoročne strategije, ampak pomeni tudi, da moramo spremeniti naše cilje za leto 2030. Moje konkretno vprašanje je torej, kako nameravate napredovati na posebnem vrhu v majo na tem področju. To bo zelo pomemben svet. Drugo vprašanje se na nanaša na biotsko raznovrstnost. Ne bom ponavljal to, kar je povedal kolega Demes Makar. Rad eh, pa bi izpostavil sklepe sveta z 9. oktobra, kjer svet pravi, da eh, poziva komisije in države članice, da pospešijo ukrepe in spremejo zakonodajo ter strategije za zagotavljanje biotske raznovrstnosti in evropsko strategijo do leta 2020. Med vašim predsedovanjem bomo imeli eno zadnjih priložnosti, da pospešimo aktivnosti na tem področju, tako da bi bistveno napredovali na področju varovanja biotske raznovrstnosti. Marsikaj nas eh, še čaka, kar zadeva delo, to zahteva tudi eh, velika sredstva, eh, vključuje pa to področje tudi prihodnost kmetijske politike mogoče bi lahko povedali nekaj več o tem, kako nameravate delati na tej temi v naslednjih mesecih, tako da bi dosegli cilje za 2020. Gospod Eckhut je naslednji. Hvala lepa, predsedujoča, in hvala lepa obema ministroma za uvodne predstavitve. Naj povem, da sem po prvem trialogu za Romunijo, sploh prvem trialogu glede eh, novih težkih vozil prejšnji teden. To je bil dober začetek in veselim se že skupnega iskanja eh, rezultatov. Seveda se mora stališče sveta še bistveno spremeniti imeti, ampak bom zaupal rumunskemu predsedstvu, da bo delalo na tem. Bi pa omenil še nekaj tem, ki so jih omenjali tudi kolegi. Najprej podnebne spremembe. Ne samo sebe. Konferenca v maju je pomembna, ampak tudi to, kaj bomo sprejeli za New York v mesecu septembru. Sekretariat Združenih narodov pričakuje nekaj od eh, držav, da bo naredila na tem področju nekaj. Evropa tukaj ni najbolj aktivna. Kaj bo naredila Romunsko? predsedstvo za to, da Evropska unija v New Yorku ne bi prišla praznih rok, kajti to bi bilo eh, dokaj boleče, če se milo izrazim. Govorili ste tudi o direktivi o pitni vodi, ki je seveda zelo pomembna. Veseli me, da se Romunija okvarja s to temo. Me pa zanima, kaj boste delali naredili, da se bo stališče mm, sveta približalo stališče Evropskega parlamenta. Tukaj ste zelo daleč od eh, našega stališča, zato me zanima vaša strategija na tem področju. Še dve zadevi povezane z doslednostjo ki jo pričakujemo od romunskega predsedstva na pri temah, ki imajo vključene okoljske teme. Teme pa niso vodilne teme na področju okolja, gre za trajnostno financiranje. Tukaj ne gre samo za gospodarsko vprašanje, pa gre tudi za okoljsko vprašanje. Kako bomo zagotovili, da ne bomo o, samo opredeli to, kar je trajnostno oziroma vzdržno, oziroma, ampak tudi to, kar ni vzdržno. Drugo pa je reforma skupne kmetijske politike. Jutri bomo govorili o tem s pristojnim ministrom. Mora pa biti to tudi v eh, središču področju pozornosti ministrov pristojnih za okolje. Kako boste zagotovili, da bo okoljsko področje popolnoma vključeno v razpravo o prihodnih medijskih politikih? Hvala lepa. S tem smo zaključili za prvim krogom. Govornikov. Zdaj pa prosim ministre. Antra Bărlăcaraval uh, Viza. Și apoi uh, domnului ministru Dănaș pentru ce... Najprej bom uh, dala besedo ministrici, potem pa ministru Denišu za tisto vprašanje, ki so bila namenjena njemu. Najprej. Najlepša hvala za za vaše vprašanje. Naj že na samem začetku povem, da so vsa ta vprašanja izjemno zanimiva. In kot sem rekla že na začetku, bomo dali poseben povdarek vsem našim prioritetam, kajti želimo napredovati v pogajanjih in zaključiti z postopki na tistih področjih, kjer bo tole mogoče. Gospod Lize, strinjam se z vami. glede tega, da Evropa potrebuje dolgoročno strategijo za boj proti podnebnim spremembam. To je res nekaj, kar nas zelo skrbi in priznati moram, da rumunsko predsedstvo želi sprožiti široko politično razpravo, tehnično razpravo o tej temi, kajti to je še kako pomembno in sicer ne le v svetu za okolje, ampak je to pomembno tudi za svet, za kmetijstvo, za konkurenco, za promet. In Naj vam povem, da bomo začeli pripravljati takšno dolgoročno strategijo, kajti razmišljamo o tem, da bi to razpravo razširili in sicer eh, v svetu ECOFIN ali pa v svetu za delo. Seveda bo naslednji svet pritegnil veliko pozornosti, ne le za strani držav članic, ampak tudi strani celotnega sveta. In želimo, da bi bil Evropski svet svet vsi bil pomemben korak v, v smeri sprejetja strategije, dolgoročne strategije za boj proti podnebnim spremembam. Ko govorimo o podnebnih spremembah, se vsi strinjamo in mislim, da se tudi vi strinjate z mano, gospod Lize. Da Govorimo o življenju na tem planetu. Hkrati pa ste mi zastavili tudi neposredno vprašanje in sicer glede razprave o kakovosti zraka. In to je del okoljske agende, ki si jo moramo ogledati. In ko pravim mi, ne govorim le o trenutnem predsedstvu sveta, ampak govorim tudi o Evropskem parlamentu. Zelo me veseli, da se glede tega strinjamo. ne gre le za države članice Evropske unije, ampak za celoten svet. svet. In sicer trenutno poteka presoja mejnih vrednosti in pregledujemo predlog komisije. Kakovost zraka je ključnega pomena za zdravje ljudi, ne le v Evropski uniji, ampak posod po svetu. Gospa Dali. Vaša vprašanja so zelo, zelo aktualna. Ko govorimo o dekarbonizaciji, ko govorimo o čistih vozilih, moramo predstaviti projekte, ki se bodo lahko izvajali na različnih področjih. In tukaj je potrebno vključiti lokalne organe v vseh državah članicah, pa tudi vse inštitucije. Tudi tisto inštitucijo, ki jo tukaj zastopamo in ki nam omogoča, da smo se lahko sestali in da lahko imamo to izmenjavo mnen. Direktiva o čistih avtomobilih je prioriteta za romunsko predsedstvo. In če tudi najprej v besedici čista vozila pomislimo na nekaj neokrnjenega, je naš cilj bolj, da znižamo oziroma omejimo izpuste oglikovega dioksida v državah članicah Evropske unije. Zaradi tega moramo dati dati povdarek tistim eh, razpravam, ki so se že pričele. Hkrati pa moramo izkoristiti napredek, ki je bil dosežen in doseči še več. Čim prej moramo doseči sporazum med eh, državami članicami in pričeti želimo pogajanja z Evropskim parlamentom in sicer čim prej. Želimo biti uravnotešeno predsedstvo, odprto predsedstvo, predsedstvo, ki želi, da bi sodelovali za to, da bi dosegli napredek in da bi rešili probleme. Tukaj ne gre za probleme, ki jih imamo mi kot predsedstvo po svetu, ampak gre za probleme, s katerimi se srečujemo vsi. In vesela sem, da je gospod Demes makar to omenil. Gre za biotsko raznovrstnost. To je pomembno ne le za Romunijo, ampak tudi za druge. Ampak zdaj je to naša prioriteta, ker predsedujemo svetu. Vendar pa moramo biti vsi ponosni na biotsko raznovrstnost, ne glede na to, odkud prihajamo. In za Zaradi tega mora zakonodajni okvir zared zaščititi vrste, ne glede na to, ali govorimo o živalih ali o rastlinah ali pa o določenih vrstah, ki so zaščitene, kot ste dejali, govorimo o velikih mesojedih živalih, o medvedih in o volkovih. ko sem govorila o prioritetah, sem rekla, da smo glede tega globoko zaskrbljeni in v Bukarešti bomo imeli razpravo na temo velikih mesojedcev. Vendar pa ste vi vzpostavili tudi zelo jasno povezavo z programom LIFE. Ta program mora napredovati. Sveda smo odvisni od večletnega finančnega okvira. In program Life je edini program, ki nam daje možnost, da izvedemo velike okoljske projekte. In zaradi tega moramo upoštevati dejstvo, da je potrebno nadaljevati s pogajanji in zaključiti z pogajanji, tako da bodo vse države članice lahko prejele ustrezna sredstva, ne za majhne projekte, ampak za velike projekte, za trajnostne projekte. Ne le gospod Lize, ampak tudi gospod Gerbrandi. Sta govorila o dolgoročni strategiji za boj proti podnebnim spremembam. Kot sem rekla že prej, kot je dejal tudi gospod Lize, je to področje, zaradi katerega smo najbolj zaskrbljeni. ne le to, ampak res želimo, da bi bilo srečanje v Sibiju prvi korak na poti k sprejemu dolgoročne podnebne strategije, ki jo lahko podpremo vsi. Govorimo o ciljih. Zasnova ciljev za obdobje do leta 2030 pa je odvisna predvsem od držav članic in tega se moramo zavedati. Romunsko predsedstvo bo storilo vse, kar je v njegovi moči in zato si vedno prizadevamo, da se bo bodo razprave razvijale v pravi smeri, da ne bomo pozabili na nobeno državo članico, da jih bomo vse posadili za pogajalsko mizo. Da bomo imeli razprave v državah članicah, tako da bi dosegli čim boljše možne rezultate. Na to lahko računate, zelo, zelo resni smo. In upam, da se bodo stvari razvijale v smeri, ki ste jo začrtali že vi. Strategija za obdobje po leto 2020 za biotsko raznolikost. Ja, vsekakor. Eh, biotska raznovrstnost, kot sem rekla prej, je ključnega pomena za prihodnje generacije. In zaščita divjih živali v vseh državah članicah je ključnega pomena za naše lastno preživetje. Naše predsedstvo in enako sem rekla tudi v svojem govoru, ko sem govorila o strategiji za biotsko raznovrstnost po letu 2020. namerava organizirati razprave na to temo, kajti to strategijo bo potrebno spremeniti v določenem trenutku. Sedaj pa gospod Eichhout. Želela sem vam povedati, da ste seveda zaskrbljeni glede na čisto nekaj, kar je zelo pomembno tudi za nas. Gre za nova vozila. Govorili ste o dolgoročni eh, strategiji za boj proti podnebnim spremembam v Evropski uniji. In seveda, eh, moramo pripraviti tudi dolgoročno strategijo. Najti moramo skupne to, točke poskrbeti moramo za sodelovanje. Le na ta način bomo lahko sprejeli zakonodajo, ki jo nujno potrebujemo. Sedaj pa k novim omejitvam oglikovega dioksida za težka tovorna vozila. Tukaj gre za manjkajoči člen v zakonodaji eh, o oglikovem dioksidu za vozila. Zelo pomembno je, da znižamo izpuste, ki trenutno naraščajo v tem sektorju. Torej, računate lahko na nas, da smo dosegli napredek in želimo, da bi prihodna pogajanja vodila k sprejemu te uredbe. Zelo veseli bi bili, če bi bila ta uredba sprejeta še pred koncem vašega mandata. Najlepša hvala. In prosim, računajte pazite na nas. Zelo resni smo, verjamemo v naše cilje in želimo nadaljevati z delom naših predhodnikov. In kot sem dejala v svojem govoru, nameravamo razpravljati o drugih temah na prvem okoljskem svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Deneš. Glede vprašanja, ki ga je zastavil gospod Eichhardt. Šlo je za pitno vado. rad bi povedal, da je to za nas izjemno pomembna tema. Moj odgovor pa je sledeč. Naša glavna prioriteta je, da dosežemo kompromis, da sprejmemo uravnoteženo besedilo, ki bo zelo zagotovilo visoko raven zaščite za človekovo zdravje. Z vidika harmonizacije kazalnikov kakovosti in glede pristopa, ki temelji na tveganju, potrebujemo sodelovanje. Zagotoviti pa je potrebno tudi varstvo potrošnikov in zaradi tega bodo v naših pogovorih upoštevana tudi mnenja delovanja Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k drugemu krogu, vsak dobi minuto. Najprej gospa Grostet. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila obima ministroma, ki sta danes eh, z nami in rada bi se vrnila k informaciji, ki ste nam jo podali tudi vi. Gre za endokrine motilce, ki se nahajajo skoraj da povsod v okolje in ogrožajo naše zdravje. Vaš parlament je sprejel eh, zelo eh, stroge, eh, stroga določila, zdravila, kar zadeva endokrine motilce v eh, pesticidih, eh, gnojilih in tako naprej. Sedaj pa je potrebno to razširiti tudi na druga področja. Evropska komisija je predstavila predlog, ki je korak v pravi smeri, vendar pa v njem ni konkretnih predlogov, ki bi jih lahko takoj izgledali izvedli. Naš državljane te škodljive snovi skrbijo in zanima me, kaj namerava storiti rumunsko predsedstvo, da bi narodilo korak naprej in to hitreje. In še druga točka, podnebje. Rada bi spregovorila o obdavčevanju, ki je povezano z ekološkim prehodom. Gre za zelo občutljivo temo, ki jo je potrebno razviti v okviru podnebnega svežnja. Zanimajo me, kakšni so vaši predlogi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Grostet. gospod Brennan. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, dve vprašanje, po eno za vsakega ministra. Najprej vprašanje glede okolja. Vi ste politiki, mi smo politiki, vsi smo politiki in seveda vemo, da eh, ne moremo imeti 73 eh, prioritet, da je potrebno prioritete omejiti. Vi imate štiri prioritete. In uh, eh, noben izmed teh prioritet se ne osredotoča na podnebne spremembe. Podnebne spremembe so le vključene v tisto temo, ki se nanaša na evropsko konvergenčnost. Zato me nekoliko skrbi, da to ni vaša prioriteta ali mi lahko zagotovite, da vseeno je. In še drugo vprašanje ministru za uh, vodo in pa gozdarstvo. Uh, vodno gospodarstvo je nekako del eh, širšega področja eh, gozdavi, usrkajo je 10 odstotkov izpustov oglikovega dioksida, zato imajo tudi gozdavi širši vpliv. Torej, kaj počnemo z gozdavi? Če gozdave oziroma les zažigamo, eh, potem proizvajamo, dajemo biomaso, če pa uporabljamo eh, les eh, v gradbinstvu, potem eh, s tem prispevamo k izpustom oglikovega dioksida. Lahko pa bi razvili tudi tako imenovano bio oziroma ekološko gospodarstvo. Ali vidite torej kakšno možnost, da bi gozdarstvo dobilo večjo vlogo v boju proti podnebnim spremembam? Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Hojsling. Imam zelo konkretno vprašanje, kaj te vaše predsedstvo je pod velikim pritiskom javnosti. Najbrž poznate to poročilo Euronature. E, izgubili smo nadzor. Gozdovi in nacionalni parki so tukaj tema. Prihaja do nezakonitega, pa tudi e, do zakonitega uničevanja. In v Evropi Evropi bi morali zaščititi svoje naravne dobrine. Kako se nameravate z tem soočiti? Kako želite zagotoviti eh, spoštovanje direktive o gozdarstvu? Kako želite preprečiti velike eh, kršitve? Tukaj govorim seveda tudi o primeru eh, Brazilije, kjer se sedaj na veliko uničujejo vsega, um, uničuje deževni pragost. Če ne bomo pazili gozdov v Evropi, potem težko pridigamo drugim. In še drugo vprašanje. Svet je podal predloge glede kmetijske politike in premalo je bila upoštevana povezava kmetijske kmetijske politike z okoljsko politiko. Eh, ali se vam zdi, da bi morali biti ti predlogi nekoliko drugače zasnovani ali pa menite, da so dobri v trenutni obliki? Okay. Uh... Eh. Dobro, gospod Dorfman. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali čas za govor. Gospa ministrica, prej ste že uh, govorili in sicer v okviru uh, biotske raznovrstnosti o velikih uh, plenilcih, uh, o uh, medvedih, o volkovih uh, in o lisicah. Seveda lahko na to gledamo uh, z. Eh, različnih vidikov. V Italiji je situacija nekoliko drugačna. Trenutno imamo 2000 eh, volkov eh, in zaradi tega recimo včereja skoraj da več ni mogoča, kaj ti volkovi pojedo vse ovce. Seveda je potrebno tudi pri teh živalih razmišljati o ustreznem upravljanju in razmisliti bi, bi morali, kako bi lahko zagotovili dobro sožitje med kmetijstvom na eni strani in pa velikimi plavnilci na drugi strani. E, s tem bomo seveda zaščitili tudi prebivalstvo v Evropski uniji. Evropska komisija vedno znova pravi, da imajo države članice dovolj prožnosti, eh, kljub temu pa Evropska komisija trenutno pripravlja smernice, s katerimi želi omejiti to prožnost. Ali nameravate v svetu glede tega, kaj storiti, ali se strinjate z eh, trenutno situacijo? doamnă președinte. Najlepša hvala, gospa Sarbo. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister, veliko sreče vam želim v prihodnih šestih mesecih. Imam vprašanje za gospod Gavrilesko. Lansko leto sem bila poročevalka Evropskega parlamenta za sedmi akcijski načrt načrt za okolje. Poročilo je vsebovalo poudarek na sedmih temah. Šlo je za izvajanje okoljske zakonodaje in pokazalo se je, da so se pojavili določeni problemi. Eden izmed problemov je bilo pomankanje skladnosti za drugimi evropskimi politikami, pa tudi pomankanje učinkovitosti določenih eh, premalo financiranih politik. Eh, kaj pa vi menite o sedmem eh, načrtu za okolje? Sedaj pa gospod Florenc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča svetu, vi ste že 60. predsedujoča svetu in hkrati tudi zadnja. In v teh 30 letih sem prisostoval številnim predstavitvam. Uh, In veliko vaših predhodnikov sem vprašal, kako je pa kaj z izvajanjem evropske zakonodaje. No, in ne rabim uh, pogledati nikamor drugam kot uh, v svojo domovino, v uh, Nemčijo. Če si ogledamo recimo uh, okri, okvirno direktivo uh, za vodo, ki jo imamo že kar nekaj časa, lahko hitro ugotovimo, da v svetu nekateri poskušajo najti vse možnosti da se evropska zakonodaja ne bi izvajala. Vaši načrti so zelo dobri in želim vam veliko sreče. Mogoče bi se lahko zgodilo tudi, eh, da bi se na kakšnem področju izvedlo preveč več eh, določil. Torej, pazite na to, da se bo evropska zakonodaja tudi izvajala, zaradi, ker če bi se izvajala, potem eh, ne bi imeli toliko dela. Gospod Zani, najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, za to priložnost, da spregovorim na današnji seji. Gospa ministrica, govorili ste o velikih plenilcih, o velikih mesojecih, pa tudi o drugih eh, živalih. Jaz sem mađarski član parlamenta, zastopam sosednjo državo. Torej in zato se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam za vašo potrpežljivost, pa tudi za to, da ste zelo smotrno lotili tega področja. Tudi uh, romunska vlada. Uh, vendar pa mislim, da bo to velik izziv in zaradi tega se mi zdi dobro dobro, da bomo imeli konferenco na to temo. Moje vprašanje pa je sledeče. Ali imate kakšne načrte? V zvezi z pametno tehnologijo. Ali bi lahko pametno tehnologijo uporabili za odgovor eh, na to eh, specifično uh, situacijo. Gospod Preda, še enkrat vas imam na seznamu. Želite zastaviti še eno vprašanje? Ne. Hvala lepa. S tem smo zaključili drugi krok govorcev. Sedaj pa gospa predsedujoča svetu. Začela bom z vami, gospa ministrica. Nekaj pa je tudi bilo vprašanj za gospoda ministra. Najlepša hvala. Gospa Grostet, endokrini motilci. So problem za nas vse govorimo o kemikalijah, lahko pride tudi do zlorabe, govorimo o zdravju nas vseh in zaradi tega sem marca na okoljskem svetu tudi sprožila razpravo na to temo. Seveda. Moramo poskrbeti za usklajevanje z Ministrstvom za zdravstvo. Eh, upoštevati moramo tudi, kar pravijo znanstveniki, kar pravijo državljani. In potem je tukaj še zadnje sporočilo Evropske komisije, ki ga je ravno tako potrebno upoštevati in zaradi tega smo se tudi odločili za to razpravo. In prepričana sem, da bo tekom romunskega predsedstva ta razprava vodila do ustreznih zaključkov. Govorili ste tudi o obdavčevanju, kaj ti govorimo o, o podnebju. In preko sem odgovarjala gospodu Lizeju. Sem omenila, da strategijo za boj proti podnebnim spremembam. O tem ne želimo razpravljati zgolj uh, na svetu za kmetijstvo, za okolje, ampak tudi, tudi v okviru ekofina. Torej, želimo o tem razpravljati na različnih mestih. tako da bi lahko našli ustrezne odgovore. Gospod Brennan, zagotavljam vam, da ko smo uvrstili podnebne spremembe na seznam prioritet, to zagotavo ni bilo slučajno. Prej smo govorili o endokrinih motilcih. Podnebne spremembe tudi vodijo v to. Torej, lahko ste prepričani, da romunsko predsedstvo želi, da bi bil spoštovan pari pariški sporazum in želimo, da bi bili sprejeti ustrezni izvedbeni ukrepi. Gospod Dorfman je govoril o velikih plenilcih, pa ne samo on, tudi gospod Zani je govoril o isti temi in o tem, ali bi lahko uporabili pametno tehnologijo če bi lahko na ta način zaključili, zaščitili eh, te eh, živalske vrste. Ni slučajno, da imamo razpravo v svetu za okolje o teh velikih mesojedih živalih, kaj ti želimo obravnavati vse teme, s katerimi se srečujejo države članice. Potrebno si ogledati, s katerimi problemi se države članice soočajo, katere ukrepe moramo sprejeti v zvezi z migracijami teh vrst. Najbrž se vsi zavedamo, da se te vrste razmnožujejo zaradi podnebnih sprememb tako hitro razložujejo. In uh, gospod Brennan, storili bomo vse, kar je v naši moči v zvezi s tem. Ko bomo imeli svet za okolje v Bukarešti, upam, da bo ta tema pritegnila veliko pozornosti in da bodo zaključki v skladu z našimi pričakovanji. Sedaj pa gospa Srbu ki je govorila o akcijskem načrtu za okolje in vprašala je, kaj bomo storili v zvezi s tem. Presoja vpliva o sedmem okoljskem akcijskem načrtu bi morala biti pripravljena ob koncu našega mandata. Oziroma, morali biti usklajeno v skladu z, eh, z mandatom Evropske komisije in ko bomo prejeli predlog, bomo videli, kako se bomo odzvali. Seveda pa je to zelo, zelo pomembna tema, ki je tesno povezana z izvajanjem okoljske zakonodaje na splošno okolje ni pomembno le za zdravje, ampak tudi za gospodarstvo, za energijo, za kmetijstvo in tako naprej. Najlepša hvala. Na mestu danes. Hvala lepa še gospod minister. Deneš. Hvala lepa. Najprej naj odgovorim gospodu Brennanu glede njegovega vprašanja na temo gozdarstva, kako pomembni so gozdovi za zmanjšanje izpustov CO2. Lahko vam zagotovim, da se povsem zavedamo pomena gozdov za zmanjšanje vpliva potrebnosti podnebnih sprememb. Uspodbujamo ustrezno upravljanje gozdov zato, da bi vzpostavili ustrezen okvir, ki bi vodil tudi v znižanje izpustov oglikovega dioksida. In ti izpusti vodijo seveda tudi v podnebne spremembe. Gospod Hojsling, to, kar pravijo mediji o nezakonitem krčenju gozdov, je pravzaprav nezakonito sekanje gozdov v zasebnih gozdavih, kjer ni zagotovljena ustrezna zaščita. Imamo pa nadzor policije, žandarmarije in tako naprej. Kaj ti želimo zagotoviti ustrezno spoštovanje zakonodaje in eh, seveda tudi ustrežno kroženje lesa. Gospod Florenc. Rada, rad bi se vam zahvalil za vaše vprašanje. Direktiva o pitni vodi je najpomembnejša direktiva na tem področju. Ima zelo pomembne cilje in spremljamo tudi izvajanje te direktive. Če tudi se zavedamo, da imamo na voljo zgolj malo časa za izvajanje te direktive, vendar pa ne želimo omejiti ciljev te direktive, vendar pa potrebujemo več časa. Najlepša hvala. Gospa ministrica. Gospod minister, gospa podpredsednica, rada bi se vam zahvalila za odgovore na naša vprašanja. Želim vam veliko sreče tekom romunskega predsedstva in prepričani ste lahko, da bomo nadaljevali z našim sodelovanjem na vseh področjih. Sedaj pa zaključujemo tudi z to točko na dnevnem redu. Nekaj minut si bomo samo vzeli, da dovolimo ministroma, da se pustite dvorano, potem pa bomo nadaljevali z našim dnevnim redom. So, an extraordinary meeting will take place in Strasbourg. Imeli bomo izredno zasedanje v Strasburu 14. februarja od 8.30 zjutraj, da bomo glasovali o mnenju k strateškemu načrtu za SKP. Dnevni red bomo razdelili kasneje. Eh, potem, ko je bilo sprejeto poročilo v odboru PEST, lahko tukaj v odboru spet pozdravimo Kristino Malmros in Noro Han Kamper. Ali sta z nami danes? No, vsekakor sta se vrnili v naš eh, sekretarijat. 20 jezikov je danes na voljo. To zasedanje pa se tudi prenaša po spletu. Dobili ste tudi zapisnik naših sestankov in to kar šestih. Če ni nobenega tega ugovora oziroma če ga ne bo do konca tega sestanka, potem bomo te zapisnike sprejeli. Zdaj pa eh, medinstitucionalna pogajanja v teku. Kar se tiče obstojnih organov, okoljskih onesnaževal, naj povem naslednje. 18. decembra je potekal drugi eh, trialog. Institucije so si prizadevali za dogovor, pa vendar le politični dogovor v tem dosegu ni bil dosežen. Kompromisa nismo mogli doseči glede glavnih političnih točk in sicer v zvezi z um, omejitvami koncentracije snovi, ki so v prilogah 4 in 5. In, um, predlog komisije ni bil spremenjen uh, z mandatom parlamenta. Ta uh, predlog predvideva, da bodo omejitve koncentracije vzpostavljene v prilogah 4 in 5. In in eh, zato komisija predlaga tudi delegirane akte. Svet pa predvideva pa izbrisanje teh snovi in pa sprejetje um, teh um, omejitev z izvedbenimi akti. No, zdaj pa še emisijski standardi, vrednosti CO2 za nova težka vozila. Tukaj smo imeli prvo izmenjavo mnen 8. januarja. V čem večji meri smo želeli prenesti eh, različne teme na tehnično raven, da se pregledajo vsi predlogi sprememb. Eh, in da se poiščejo razlage za nje. Bomo pa imeli še naslednji, torej drugi trialog 22. januarja, to bo jutri. Zdaj pa še program Life. Prvi neformalni trialog se je zgodil 14. januarja. med tem trialogom smo imeli že izmenjavo mnen o različnih temah in pokazalo se je, da ima ta svet in parlament podobno stališče glede večine točk, razen mogoče glede ciljev proračuna, sofinanciranja, eh, geografskega geografske porazdelitve in pa določb povezanih z izvajanjem delovnega programa prek delegiranih ali izvedbenih aktov. In parlament in svet sta se dogovorila, da bosta um, še naprej to proučevala na tehnični ravni. Drugi trialog pa bo 7. februarja potem pa še živilska veriga. Prvi trialog je potekal v ponedeljek, stališča institucij so bila tam predstavljena in, in številne teme so se prenesle na tehnično raven. Tukaj Zdaj torej, smo pod velikim časovnim pritiskom in zato smo se dogovorili, da bi o političnih temah morali razpravljati tudi na tehnični ravni, zato da se pripravi nek, nek temelj za politično razpravo. Drugi trialog je predviden za četrtek 24. januarja. To je torej moje poročilo z interinstitucionalnih pogajanj. Naslednja točka pa je opustitev premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Gospod Pjeha je pripravil to poročilo. Izvolite besedo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 v zadnjih letih v zelo veliki meri. Zdravniki so razpravljali o tem, potem tisti, ki delajo v prometnem sektorju eh, in številni drugi. In eh, standardna ura je torej zimski čas. Izhajamo torej iz zimskega časa. Potem pa je Evropska komisija podala pobudo, da se razmisli o opustitvi premikanja ure. To je pravzaprav vse odziv na eh, številne pobude eh, državljanov in pa tudi našega parlamenta. Komisija je rekla, da bo proučila eh, to, kako bi bilo z opustitvijo tega tega premikanja. Naš odbor je potem pripravil dokument, v katerem se omenjajo tudi vprašanja okolja in javnega zdravja, kako premikanje ure vpliva na državljane in pa na splošno na države članice. Mm. Pritiski prihajajo iz različnih strani, tudi iz eh, strani, strani zdravnikov. Mm, veliko je namreč eh, zdravstvenih problemov, ki naj bi bili povezani s premikanjem ure. Eh, gre za kratkoročne zdravstvene učinke, ki se pojavijo nekaj dni po premiku ure, pa tudi za dolgoročne učinke. Premikanje ure ima po eni strani negativne, po drugi pa tudi pozitivne učinke. Negativni učinki so vpliv na biološko uro, um, čeprav to še ni v celoti proučeno. Treba je nadaljevati eh, z raziskavami, zato da bomo videli, kako se človeški organizem odziva na premikanje ure. Potem imamo tudi različna znanstvena mnenja. Eh, glede na to, kdo to proučuje in na kaj se osredotočajo. Morali bi ukrepati na primer način, zato je treba eh, upoštevati vsa ta mnenja. Torej, imeli smo že javno posvetovanje v zvezi s tem, kako bi bilo, če bi ohranili poletni čas eh, oziroma ukinili premikanje ure. Potem smo se vprašali, kako premikanje ure vpliva na državljane. Imamo statistiko, ki govori o eh, povišani stopni infarktov zaradi spremenjene ure v Evropski uniji. Celo stopna samomorov se poveča. Um, imamo pa tudi splošno um, zadovoljstvo z življenjem, um, na katerega vpliva premikanje ure. Potem več naj bi bilo nesreč uh, na cesti, um, tudi na psihologijo ljudi vpliva ta časovna sprememba. Sam sem izhajal tudi iz analiz, ki so bile pripravljene predstavljene o tem premikanju in pa njegovem vplivu na človeško um, biologijo. Kot sem rekel, problemov povezanih s premikanjem ure je veliko. Vendar pa trdim, da obstajajo tudi pozitivni učinki. Vesel sem, da je komisija podala to pobudo, ki govori o učinkih na človekovo zdravje. Mislim, da bi morali državam članicam zagotoviti manevrski prostor v zvezi s tem. ura v Evropski uniji od eh, baljskih držav do portugalske se spreminja in eh, razdalje so tudi velike, tako da je včasih časovna razlika tudi do dve uri. Sam sem v svojem mnenju izpostavil predvsem vsega. zdravstvene vidike. Strinjam se z analizo Evropske komisije. Mislim, da bi morali državam članicam prepustiti odločitev in eh, države bi potem harmonizirale svoje mnenje glede na različna stališča stališča, ki jih imajo. Vprašanje ni enostavno, zato ker obstajajo različna mnenja po državah članicah. Že zdaj imamo različna mnenja, naprimer na Portugalskem, v Nemčiji, Estoniji in Litvi. In mislim, da bi morali pokazati pripravljenost, da zaključimo to nalogo. s katero se ukvarjamo že več desetletij. Veliko ljudi se je že navadilo na premikanje ure, ampak eh, mladi imajo tudi različno mnenje in se različno odzivajo na premikanje ure. Treba bo analizirati še dodatno to vprašanje. Eh, imamo tudi, naprimer, eh, letalske povezave, kulturo, transportne povezave, prometni sektor, kjer bi tudi morali pogledati, kakšne so posledice. Mislim pa, da bomo težko sprejeli enotno mnenje, zato predlagam, da to možnost pripustimo državam članicam. Hvala. Thank you very much. Uh, someone else would like... Hvala. A želi še kdo besedo? Gospod Lize, uh, ki pa je še na poti. Gospod Dan studi. Mogoče bom dala besedo komisiji, najprej komisiji in potem kolegom. Čakamo še dva poročevalca v senci, eh, ampak eh, najprej komisija, izvolite. Hvala, gospa predsednica, sem Peter Demer, eh, delam v Degimu. Move. In eh, z veseljem sem se že sestal s poročevalcem iz odbora in mm, bom kar kratek, zato ker eh, lahko povem, da smo veseli poročila iz eh, odbora Envi. Mm, upoštevali bomo mnenje gospoda Pjehe, ki je vse. Eh, mi smo predlagali, da se izvajanje tega, um, tega uh, oziroma te ukinitve prestavi na leto 2020. Je pa poročilo kar usklajeno z našim mnenjem, tako da uh, gospodu uh, poročevalcu želimo. Uh, veliko sreče pri dokončanju tega poročila. Želimo si močnega stališča sveta, da bomo potem na tej podlagi lahko ukrepali. Hvala. Okay, thank you very much then. That's it. <laughs> Dobro, hvala, gospod Pjeha. Želite še enkrat besedo? Eh, hvala, hvala komisiji. Eh, mi bi se zauzeli za premik, za ukinitev premikanja ure um, čim prej, ampak vem, da zaradi postopkovnih eh, eh, odločitev uh, uh, ne moremo prehitevati. Um, treba je počakati na mnenje komisije, parlamenta in sveta. Morajo se upoštevati vsi postopki in zato se mi zdi primerno, da uh, počakamo do leta 2021. Mislim, da bo to dobra rešitev. Sam bi si želel, da bi se to sicer zgodilo čim prej, ampak eh, moramo počakati zaradi eh, določenih nujnih zadev. Okay, then thank you very much. That uh, concludes this. Uh, Hvala. S tem smo zaključili s to temo. 25. januar je rok za predloge sprememb. V odboru NVE pa bomo glasovali februarja. Zdaj pa še štiri ugovori v zvezi z genetsko spremenjenimi organizmi. Povabila bi kar soporočevalce, da nam podajo svoje mnenje. Gospod Bartstas je že z nami. Pozdravljeni, gospe in gospodje, pozdravljena komisija. Skoraj s vsemi političnimi skupinami sem uh, vložil nasprotovanja štirim novim eh, GS ujem, eh, bombažu, dvema vrstama koruze in pa oljne ogrščice. Ne bom eh, se zdaj spuščal v podrobnosti, to lahko sami preberete v predlogu resolucije, o katerem bomo glasovali. Ko bo naš odbor in pa potem plenarno zasedanje, ko bo sta podprl, odprla te, uh, ta nasprotovanja, bo eh, število nasprotovanj znašalo že 31. Torej 31 takih ugovorov uh, že bo, gre pa za dve tretjini glasov, torej več kot 60 odstotkov eh, podpore morajo imeti ti ugovori. In z skrbljenostjo ugotavljam, da Evropska komisija še naprej odobrava takšne GSO-je, medtem ko evropsko prebivalstvo temu nasprotuje. in ni kvalificirane večine. Zato, da, da se uh, odobri um, takšne GSO-je. Komisija pa. Eh, s tem vedno začne. Pred počitnicami ali med počitnicami, takrat, ko medijska pokritost ni tako dobra. Um, ti dosjeji imajo vedno premalo uh, demokratičnosti, torej gre za uh, demokratski deficit. Uh, bi pa povedal še nekaj. Več rastlin je odpornih na glifozinat. Um, glifozinat naj bi bil uh, toksičen za razmnoževanje in uporaba Evropske unije prepovedana. Za oljno ogrščico in eh, bombaž, eh, pa se to uporablja. In uh, torej um, uporabljajo se tudi večje večje količine glifozinata, zato ker so določene rastline že odporne. In potem to ostaja v tleh. E, torej, teh ostankov je veliko in to predstavlja e, grožno za javno zdravje. Imamo pa tudi določene omejitve. Eh, v zvezi eh, s temi vrednostmi. V programih do leta 2021 ni eh, določenih mejnih vrednosti za glifozinat. In moje vprašanje je naslednje. Kako lahko komisija um, to razloži? Kako lahko razložite in zagotovite, da državljani ne bodo izpostavljeni prevelikim vrednostim glifozinatam? Tukaj ni nobene obveznosti strani držav članic. Ali eh, ne bi morali tukaj upoštevati načela previdnosti? gre za rastline, ki so odporne na določene eh, pesticide, kot je glifosinat. Potem pa še en element in še eno vprašanje. Ugotovilo se je, da so semena gensko spremenjenega e, bombaža tudi problematična. EFSA ni zahtevala dodatnih preiskav e, glede Eh, bombaža in semen, ki se uporabljajo bodi si v človeški prehrani ali pa v prehrani za živali. Eh, dokument OECD eh, pa govori o tem in navaja študijo iz leta 2004. Tam se omenjajo problemi za moško in žensko plodnost. Um, to ima naprimer učinke na kmetijsko prebivalstvo, predstavlja tudi eh, grožno za zdravje. Vi um, upravljate s tveganjem in zanima me, zakaj ne želite oziroma ne prosite EFSE, da naredi analize um, teh vprašanj. Potem pa še ena stvar dva eh, eh, markerja imamo odpornost na antibiotike, na tri različne eh, antibiotike se tukaj proučuje. Tu naj bi bile pomembne snovi za človeško zdravje. Tako jih opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija torej markerji, ki eh, so odporni na antibiotike, so eh, pomembni in to lahko vodi tudi v odpornost eh, ljudi in živali na te antibiotike. Morali bi se boriti proti odpornosti na antibiotike. To je veliki zdiv. In zakaj eh, želite vi ta genetsko spremenjeni bombaž vseeno avtorizirati? Hvala. Hvala. Gospa Milior bo spregovorila. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za malo še sem prevzela predstavitev za SND. Lahko se samo ponovim, že dolgo govorimo o gensko spremenjenih eh, organizmih. Eh, po mojem štetju naj bi jih bilo 32 na 31, kot eh, jih je prišel gospod Stas. Problem pri tem nasprotovanju proti gensko spremenjenim organizmom je zelo preprosta. gospod Stas je omenil sva znanstvena vprašanja, kar pa nas eh, še posebej zaposluje, je trenutno odločanje v svetu, ki ga je treba nujno spremeniti. Odbor za ugovore ni sprejel odločitve glede nobene ga GSO-ja na tem seznamu. Nemčija se je pri vseh štirih glasovanjih vzdržala. To se dogaja že mnoga leta in tako, gospod in gospodje, ne moremo smiselno sodelovati znotraj Evropske unije. Zato se postopek spreminja še v tem mandatu. Evropski parlament glasoval o spremembah postopka. Kolegice in kolegi iz z odbora za pravne zadeve že delajo na tej temi. Preden začne to veljati, ne bi smeli potrebovati nobenih gensko spremenjenih organizmov v Evropski uniji. Z okoljskega vidika bi izpostavila še en, en vidik. Pri vseh postopkih odobritve gre vedno za vprašanje vprašanje varnosti živil, pri čemer se zavedamo, da so tukaj različna mnenja, vendar ne smemo pozabiti na vplive na okolje, kar je prav tako pomembno. Zato je treba celoten postopek prevetriti, ponovno zastaviti in eh, na to upamo. Politična skupina S in D se zauzema za sprijem nasprotov. Hvala. Hvala, gospod Florenc. Mm, tudi jaz sem samo posrednik za ELS. Pri prvih eh, treh nasprotovanjih bomo soglašali pri četrti točki, ko gre za rezistence pri gensko spremenjenem bombažu. Bi si lahko predstavljali, da eh, se rezistenca razvija, česar si ne želimo. Še posebej pri genih ADD. Tukaj smo nekoliko skeptični. Se to sprašujem, ali lahko bo komisija zagotovila, da bo odobritev gensko spremenjenega bombaža potekala brez širitve rezistenc na fitofarmacijska sredstva. Vse se bojimo, da se razvijajo rezistence na antibiotike. Nam lahko komisija zagotovi, garantira, da se to ne bo zgodilo. Someone else? Hvala. Še kdo? Ne, no, no pa pogledajmo, kaj pravi komisija. Dear members of parliament, so Mrs. Chairman, thank you. Eh, dragi člani članice parlamenta, gospa predsednica, hvala. Še enkrat več smo natančno prisluhnili vsem komentarjem. In še enkrat bi radi povdarjali, da imamo pravno obveznost, da sledimo postopkom. In sicer tako, kot so zapisani v zakonodaji OGSO, lahko vam samo zagotovim, da smo te postopke uh, eh, zelo zelo natančno upoštevali. Eh, EFSA je izdala oceno tveganja za eh, vse dosjeje, o katerih danes govorimo. Potrdila je, da ni nobenih varnostnih vprašanj, eh, tudi kar se tiče odpornosti na antibiotike. Jutike. Eh, seveda se moramo boriti proti odpornosti na antibiotike, ampak EFSA je zagotovila, da so ocenili ta vidik in da ni nobenih eh, skrbi za kakršnokoli nevarnost za zdravje. Gospod Stas je izpostavil tudi vprašanje o ostankov in to, da eh, ta tema ni del nekega nadzornega načrta. Še enkrat več moramo povdariti, da vse rastline, ki jih uvozimo v EU, morajo eh, spoštovati vso zakonodajo o maksimalnih stopnah eh, preostalih snovi. In ko države članice eh, analizirajo te razline, upoštevajo tudi kontrolne načrte in vsa druga varnostna vprašanja povezana s tem. Če bi države članice mislili, da gre za kakšno nevarno za zdravje, bi to sprožile, ampak v tem primeru niso. In, in eh, moram še enkrat povedati, da pri rastlinah upoštevamo eh, vse omejitve glede eh, stopen ostankov potem kako je s postopki, ki to ste spraševali. Nekateri ste rekli tudi, da države članice ne morejo vplivati na postopke. Um, naj pa povem, da se GSO-ji uvažajo vse države, tako da lahko vprašate tudi naslednje, zakaj ne Eh, sprejmejo države stališča, ehm, verjetno zato, ker ne eh, vidijo nobenih eh, tveganj za zdravje. Poleg tega so od tega odvisni tudi kmetje. Tukaj ne gre za vprašanje varnosti, gre mogoče za vprašanje odvisnosti. Še ena stvar, ki ste jo omenili, pa je tudi pomankanje mnen. Komisija je podala predlog, da se poveča preglednost v tem kontekstu. In o tem se zdaj vi pogajate s svetom, kolikor vem mi pozdravljamo razpravo in lahko ste na politični ravni proti eh, genetsko spremenjenim organizmom, ampak tega ne morete utemeljevati z varnostjo. Mi smo upoštevali vse postopke, prav tako EFSA, glede ocene tveganja pri EFSI imamo tudi en predlog za povečanje eh, transparentnosti. Tudi o tem se eh, pogajata zdaj parlament in svet in tudi komisija. Komisija te razprave pozdravlja. Um, tako da še enkrat več lahko povdarim samo to, da je pravica do nadzora uh, Evropskega parlamenta omejena na Na to, ali smo mi presegli tukaj svoje izvršne pristojnosti. Nismo jih. Ustrezno smo izvedli zakonodajo v zvezi z GSO. Seveda pa smo vedno pripravljeni podati tudi razlage na vprašanja ali pa argumente. Ti argumenti predstavljeni tukaj danes eh, ne zadevajo pravice do nadzora. Argumenti so bili tudi zelo široki. Mi izhajamo iz mnen EFSE, to lahko še še enkrat več poudarim, INEFSA je potrdila varnost teh eh, GSO-jev, o katerih razpravljamo danes. Najlepša hvala za vašo pozornost in mislim, da s tem tudi lahko zaključim. Hvala, dragi kolegi. Jutri bomo glasovali v teh nasprotovanjih, um, tukaj v odboru Envi. Eh, in pa januar je na drugem plenarnem zasedanju, še na plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu so glasovanja, ki pa so napovedana šele za eh, sedem. 17.20, torej, torej bomo zdaj prekinili zasedanje in počakali do ure za glasovanje, torej do 20 minut čez pet. To.